Zunanja politika mogoče ni popolna, ne deluje popolno, ampak vseeno smo sprejeli zelo pomembne odločitve, mogoče malo pozno, ampak še vedno pravočasno. Hvala lepa, eh, gospa ministrica, in s tem zaključujemo razpravo. Po dnevnem redu pa bomo sedaj prisluhnili izjavi sveta in komisija razmere na japonskem, vključno s preplahom zaradi jedrskih elektrarn. V prvi vrsti dajem besedo eh, ministrici Jori v imenu sveta. Izvolite. Gospa predsednica, gospod komisar Oettinger, spoštovane članice in člani. V imenu sveta bi vam najprej želela izraziti eh, naše sožalje do ljudi na japonskem. Tistim, ki so izgubili svoje ljubljene in tistim, ki jih je ta Eh, tragedija tako ali drugače prezadela. Ravno tako želim izra eh, izraziti naše občudovanje za pogum tistih, ki se sedaj borijo, da bi zmanjšali posledice tsunamije, kakor tudi tistih, ki se soočajo s posledicami jedrske katastrofe. Evropska unija stoji ob Japoncih v teh težkih časih. Japonski smo že zagotovili pomoč in to na zelo konkreten način. In to tistega dne, ko je bil potres, je Evropski svet eh, zahteval od komisije in visoke predstavnike, da se mobilizirajo vsa razpoložljiva sredstva. In eh, Evropska eh, Evropski mehanizem za civilno zaščito je bil tudi aktiviran zato, da bi lažje koordinirali eh, pomoč, ki so jo ponudile države članice. V zelo kratkem času se je Evropska unija odzvala na eh, prošnjo za pomoč japonske vlade. Evropska unija je pripravljena odgovoriti na vse prošnje za humanitarno pomoč, eh, tehnično pomoč ali kakršnokoli drugo specialno pomoč, za katero bi se odločile japonske oblasti. V imenu sveta bi se želela zahvaliti zlasti komisarki Georgijevi in pa visoke predstavnike za hiter, celovit in dobro usklajen odgovor na to eh, katastrofo. Eh, ekipa eh, civilne zaščite, ki je na japonskem, ima našo podporo. Posamezne države članice so tudi dale zelo velikodušne ponudbe eh, Eh, pomoči. Ravno tako moram eh, omeniti, da je makroekonomski učinek japonske krize tudi treba eh, spremljati. To mora narediti svet. Ministri so že imeli predhodne razprave o tej zadevi in sicer na zajtrko sveta ECOFIN 15. marca. Seveda je najpomembnejša skrb situacija pri jedrski elektrarni Fukushima. Naj, pozdrav, naj povdarim, da je Mačarsko ko predsedstvo zelo hitro ukrepalo in da je eh, skušalo oceniti resnost eh, eh, dogodkov in to, kako bodo ti dogodki vplivali na dogajanja v Evropi. Hitro smo sklicali tudi delovno skupino za jedrska vprašanja in pa izredni svet za izredni jedrski svet In ravno tako moram eh, podariti sporočilo sveta, sporočilo o solidarnosti, sočutju in pripravljenosti zagotoviti humanitarno pomoč. To sporočilo je tudi sporočilo, ki izraža spoštovanje do eh, Japoncev, zlasti tistih, ki se borijo, eh, da olajšajo posledice situacije v Fukushimi. In ravno zahvaljujoč njihovi odločenosti, Eh, lahko sedaj upamo, da bo eh, situacija eh, vseeno obladovana, čeprav je še vedno zelo resna. resna. Glavni problem je, kako ustrezno ukrepati v primeru visokih ravni kontaminacije. Naša podpora Japonski se mora nadaljevati. Veliko držav članic je tudi bilateralno poskušalo ponuditi pomoč. In tudi okoljski ministri ogotavljajo, da trenu, trenutno eh, japonska katastrofa ne vpliva na ravni sevanja v eh, državah članicah, da so ravni eh, sevanja normalne. Vendar pa moramo vseeno pripraviti učinkovit odziv na ravni EU in določenih stvari se iz te nesreče moramo tudi naučiti. Glavna prioriteta je e, izboljšati viso, že visoke standarde jedrske varnosti. Ampak ta sam koncept pomeni, da se moramo najprej naučiti nekaj iz tega, kar se je zgodilo, kljub temu, da je do te nesreče prišlo zaradi zunanih dejavnikov in ne zaradi neostreznega delovanja eh, elektrarne. Veliko držav članic in eh, operaterjev se je že odločilo, da bodo revidirali svoje oziroma eh, spremenili določene stvari v svojih jedrskih eh, načrtih in eh, to moramo pozdraviti. Naš eh, minister za razvoj Tamaš Felagi je pisal predsedniku Van Rumpoju in je omenil predlog za tako imenovane stres teste, s katerimi bi preverili ustreznost jedrskih elektran. Kar pa zadeva področje delovanja Tu mora biti izdelana ustrezna ocena, e, pri tej oceni pa moramo upoštevati specifičnosti vsake posamečne elektrarne. E, to so e, potresna tveganja, backup sistemi in pa postopki, ki so predvideni za primere nesreč. ENSREK z sodelovanjem držav članic bo opredelila modalitete te ocene in To v sodelovanju z relevantnimi deležniki. Čeprav je težko določiti datum, zato pa je vse eno jasno, da mora vse eh, to delo začeti v najkrajšem množnem času. Eh, vprašanje varnosti eh, jedrskih elektran se seveda ne ostavi na mejah EU in zaradi tega moramo vključiti tudi sosednje države ta ocena mora pokriti tako obstoječe kot načrtovane e elektrarne. E, v celoti moramo izkoristiti tudi znanje mednarodnih organizacij, kot je naprimer IAEA e in, druga, in drugih organizacij. Jasno, da je, da je pomembno, da je sporočilo javnosti v zvezi z situacijo na Japonskem jasno. Dva komentarja imam v tej zvezi. Kredibilnost in eh, kredibilnost eh, vsega tega dela eh, je odvisna od transparentnosti in pa načina, kako bo izvedena ocena. In drugič, čeprav je situacija na japonskem zelo eh, resna, moramo, eh, ne smemo dati vtisa, da je vprašanje jedrske varnosti vprašanje, s katerim se ukvarjamo samo sedaj. Pomembno je vedeti, da gre za eh, pravno zavezojoč okvir, ki eh, velja v Evropi že 25 let. Gospa predsednica, gospod komisar, članice in člani, Evropski svet bo v tem tednu ocenil situacijo na japonskem po tej strategiji. Nobenega dvoma nimam, da bodo naše vodje vlad in držav izraziti svojo solidarnost do ljudi na japonskem eh, in to solidarnost izražam tudi sedaj. Evropska unija bo še naprej pripravljena zagotavljati vsakršno obliko pomoči, ki jim lahko zagotovimo v teh težkih časih. Še enkrat pa pozdravljam njihov pogum in pa odločenost. Hvala lepa. Najlepše hvala, gospa ministrica. In sedaj dajem besedo komisarju Ettingerju. Izvolite. Gospa predsednica, spoštovane gospe in gospodje poslanci. Evropska komisija je izrazila solidarnost Evropske unije z japonskim ljudstvom in eh, japonsko vlado. Izrazili smo naše globoko sožalje. Zelo občudujemo velik pogum in pa zbranost japonskega ljudstva s pričo hude nesreče, ki jih je doletela. Odkar je Japonsko eh, doletel ta strahotni potres 11. marca, si Evropska unija prizadeva za to, da bi ponudila pomoč. Evropska unija si je prizadevala od samega začetka za koordinirano pomoč. Japonci so zaprosili za odaje blazine, rezervoarje, šatorje in tako naprej. In to je Evropski koordinirani paket pomoči. Že 13 držav članic je ponudilo svojo pomoč, pričakujemo pa že nove ponudbe z dru strani drugih držav članic. Že ta petek pričakujemo, da bomo lahko na japonskem razdelili pomoč Evropske unije in moja kolegica, komisarka Georgijeva, bo sama tam ob razdelitvi na japonskem. Japonski smo pomodili, da bomo pomagali pri reševanju jedrskih eh, elektraren. Kar se tiče energije, smo v tesnem stiku z Mednarodno agencijo za jedrsko energijo na Dunaju in analiziramo in spremljamo varnostni položaj na Japonskem. Zato, da bi lahko ocenili posledice te nesreče, potrebujemo analize. V teh dneh je pomembno to, da japonski inženirji in tehniki dobijo pomoč in da ima, dobijo te reaktorje znova pod nadzor, zato da bi se lahko izognili nadaljnim eh, nesrečam, nadaljnim slabim posledicam te nesreče. Iz tega se moramo sedaj nekaj naučiti v Evropi. Imeli smo uh, srečanje pred nekaj dnevi in uh, srečali smo se z vsemi ponudniki jedrske energije in pa z izdelovalci jedrskih elektraran. Poleg tega pa smo se sestali tudi z regulatorji jedrske energije držav članic. Srečali smo se 15. marca. Poleg tega smo sklicali tudi izredno zasedanje ministrov za energijo. Tema jedrskih elektraran v Evropski uniji je bila izhodišče. Položaj na tem področju pa je položaj zelo različen. 14 držav članic ima jedrske elektrarne. 13 držav namerava s tem eh, nadaljevati, Nemčija pa načrtuje izstop iz jedrske energije. Dve države članici pa razmišljate o tem, da bi znova uvedli jedrsko energijo in sicer Italija in Polska. Energetska mešanica je z izjemo obnovljivih virov energije v pristojnosti nacionalnih držav članic in pa v pristojnosti nacionalne politike in to tudi spoštujemo. Torej, položaj v Evropi je zelo raznolik. 30 odstotkov ponudbe električne energije predstavlja jedrska energija. Mislim pa, da imamo dva skupna imenovalca. En skupni imenovalec je infrastruktura. Ne glede na to, kakšen razvoj doživljamo na področju energije, infrastruktura za plin, za elektriko se mora hitro izgrajevati naprej, zato da bi dosegli nove zmogljivosti in novo kakovost. In drugič, varnost. Varnost je drugi skupni imenovalec. In sicer gre tukaj za varnost infrastrukture gre za varnost jedrskih elektraran. In to je v našem skupnem interesu. In sicer zato, da bi imeli od tega korist evropski državljani in pa tisti zaposleni v elektrarnah, pa tudi evropska narava. Sedaj se posvetujemo o predlogu. da bi izvedli varnostni pregled oziroma izčrtno oziroma natančno preverjanje varnostnega položaja in sicer na podlagi jasnih meril, zato da bi v prihodnje lahko znižali tveganje. In sicer, da bi znižali tveganje vseh jedrskih elektraren v Evropi, poleg tega pa bi na ta način lahko tudi smiselno načrtovali izgradnjo novih. Varnost je zelo pomembna In to je pomembno za vse državljane v vseh eh, državah, ne glede na to, ali imajo jedrske elektrarne ali ne. Pomembno je razviti skupna merila, naprimer visoko, eh, višina eh, voda, potem potresi, nadalje hladilni sistemi in pa njihovo delovanje. Poleg tega pa je pomembno tudi napajanje za električno energijo. Potrebno je zagotoviti, da lahko zagotavljamo ohla, ohlajevanje, tudi če pride do prekinitve z eh, napajanjem z električno energijo. To mora veljati za vse jedrske elektrarne. Pomembno je upoštevati tudi lokacijo, tveganje za poplave in pa tveganje potresov. Vse to je treba upoštevati. Poleg tega je treba upoštevati tudi možnost terorističnih napadov. Vse to je treba vključiti v to posebno preverjanje, ki sem ga omenjal. Evropska unija mora koordinirati vsa ta prizadevanja. Ta preverjanja pa bodo potekala na prostovoljni ravni. Države članice so svobodne pri odločitvi, ali bodo same uvedle ta test ali ne. Moja predgovornica je govorila o naših sosedah. Tudi eh, za nje je varnost zelo pomembna. Naj omenim naprimer Ukrajino, Armenijo, Turčijo, Rusijo, Švico. Po telefonu sem se dolgo pogovarjal z ukrajinskim ministrom za energijo. Dejal je, da če bo v Evropski uniji potekal takšen test oziroma takšno preverjanje varnostnega položaja, potem želi Ukrajina pri tem sodelovati. Pomembno je, da vključimo tudi tretje države. Za naše sosede je pomembno, ali bomo ta test eh, opravili skupaj v Evropski uniji. Če katera od držav članic ne bo sodelovala, potem bo naš ugled oziroma naša avtoriteta v odnosu do tretjih držav manjša. V naslednjih tednih bomo prepravili varnostna merila. Pripravljeni smo o tem razpravljati z Evropskim parlamentom, pa tudi z vsemi um, akteri v Evropski uniji, z nevladnimi organizacijami, s skupinami tehnikov in inženirjev. Cilj je, da bi znižali tveganje in da bi okrepili varnost. Hvaležen sem, da je predsednik uh, Sarkozy to temo predlagal tudi za dnevni red uh, srečanja G20. Tukaj ne gre za jedrske elektrarne oziroma za njihovo varnost v Evropski uniji, ampak za varnost po celotnem svetu. Evropski parlament bomo obveščali o dogajanju, tako kot smo to zagotavljali že v dveh odborih v preteklih dneh in poročali bomo tudi o Evropskem svetu. Hvala lepa. Hvala komisarja in sedaj govorniki v imenu političnih skupin, začenši z EPP-jem. Gospod Brok, dve minuti, izvolite. Gospa predsedajoča, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi moč narave nas je zopet spomnila nase in pokazala je, kje so meje znanja človeka in kako smo izpostavljeni tem silam narave. V takšnih trenutkih lahko samo izrazimo našo solidarnost s prizadetimi ljudmi in to solidarnost smo izrazili japonskemu ljudstvu sedaj pa želimo tudi konkretno pomagati. Na to je upozoril tudi komisar. Poskušamo razbremeniti ljudi na japonskem in poskušamo jim pomagati. In to je ta hip najpomembnejše. V Evropi so številni državljani pripravljeni pošiljati denar 50 tisoč evrov je bilo zbranih v mojem rojstnem mestu. Akcija pa še ni zaključena in eh, to se dogaja povsod po Evropi in mislim, da so ljudje dejansko pripravljeni pomagati. Hkrati pa moramo paziti tudi na to, da ne bomo te nesreče izrabili za notranje politične boje. Iz te nesreče se moramo nekaj naučiti položaje moramo preučiti in dejansko moramo na evropski ravni izvesti test naše jedrske varnosti, kajti takšne nesreče se lahko dogajajo tudi pri nas. Razmisliti pa moramo tudi alternative raziskave in eh, vlagati moramo v nove energetske projekte, upoštevati moramo tudi podnebne spremembe, nova delovna mesta in konkurenčnost. Spoštovane gospe in gospodje,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 povezana je tudi z našimi prihodnimi odločitvami in oblikovati moramo novo politiko in zato si moramo vzeti tudi čas, ki je potreben. Hvala lepa in sedaj v imenu socialistov in demokrati gospa Ulsko dve minuti. Talman, verde... Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Ena od najbolj razvitih držav na svetu, tehnično in gospodarsko razvitih, je izredno prizadeta za to katastrofo in pri tem moramo predvsem misliti na ljudi, ki so prizadeti. Eh, grozne slike vidimo eh, in lahko izrazimo le svoje sožalje. Istočasno pa nam je jasno, kako ranljive so vse družbe. To, kar se je zgodilo na japonskem, se lahko zgodi povsod, tudi tukaj tudi v državah, kjer imajo zelo visoko raven varnosti, enostavno te, ta lahko izgine. Če pa ni jedrske energije, eh, v nekaterih državah eh, pa je in ta je eh, bistvena za mnoge države. Nekatere gradijo jedrske elektrarne, druge se jih hočejo znebiti. Obstajajo torej različne zmogljivosti na tem področju. Moramo pa mi imeti dolgoročno uh, videnje, kako bomo. Uh, pridobivali energijo in pri tem eh, zmanjšali eh, res eh, tveganja na minimum. Ogromno je treba investirati v razvoj in raziskave, tako da lahko dolgoročno uporabljamo obnovljive vire energije. Ogromen neizkoriščen potencial obstaja na tem področju eh, in tudi možnost gradnje novih jedrskih elektrarn bo prinesla le eh, še da desetletja dolgo odvisnost od jedrske energije to podaljšanje pravzaprav pomeni, da bomo dali pod hipoteko našo lastno prihodnost. Jasno moramo premisliti o tem, eh, kako lahko postavimo više cilje in eh, bolj ambiciozne standarde pri obnovljivih energije in eh, jih vključiti v del naše energetske mešanice. To seveda zadeva našo dolgoročno vizijo. Hvala lepa in sedaj v imenu skupine Alde, kolegica Ek, 1 minuto in 30. Podobe grozovitnega um, cunamija in potresa v Japo na japonskem nas spravljajo v obup. In uh, upam, da se bomo znali primerno na to odzvati. Na, uh, območju Fukušine se strokovnjaki še vedno trudijo, da bi zmanjšali kontaminacijo z sevanjem. In vse to moramo v Evropski uniji zelo natančno oceniti tudi v Bruslju. Zelo eh, pozdravljam eh, stresne teste, ki jih predlaga komisija, vendar To samo po sebi ni dovolj, ne moremo le jih izvajati na osnovi tehnologije in geografije. Obstajajo tudi drugi načini, naprimer varnostna kultura. Enostavno si ne moremo predstavljati več tveganj. In imamo še institucionalni okvir, eh, kjer pa tudi nastajajo dodatna tveganja v povezavi z eh, nacionalnimi operaterji in regulatorji. In ne na zadnje, našo razpravo je treba utemeljiti na eh, informacijah in znanju. Po mojem mnenju nam mora biti jasno, spremeniti moramo naš način proizvodnje eh, energije in uvesti več obnovljivih virov energije. In to moramo narediti sedaj. Najlepše hvala in sedaj eh, gospod Čičester, eno minuto in 30. Gospa predsedujoča, naj izrazim svoje občudovanje eh, japonske stoične trdoživosti glede te velike moči narave. Spomniti se moramo neverjetne magnitude tega potresa in tudi cinamija. Pozdravljam previdnostne stresne teste eh, jedrskih elektrarn v Evropi, pri tem pa ne pozabimo, da jedrska industrija je že sedaj najbolj regulirana na svetu in se najbolj zaveda varnostnih tveganj. In če se samo eh, spomnimo eh, izjave eh, evropskih. Eh, regulatorjev letos bodo novi reaktori še bolj varni, kot so obstoječi. Lahko eh, seveda vse to primerjamo z drugimi um, energetskimi industrijami in ugotovimo, da je tam v, na jedrskem področju bistveno manj smrtnih žrtev. Uh, vidim pa nekaj svetlobe uh, v tej hudi japonski stiski eh, zahvaljujoč eh, visokim zavarovalninam eh, se bo znova zagnalo japonsko gospodarstvo, kar bo dobro za cel svet. Zahvaljujem se pa seveda tudi ministrici in komisarju za eh, njune sočutne besede. Pri tem pa moram vsem sporočiti, da jedrsko spo, eh, energijo eh, vse preveč potrebujemo. Hvala lepa in sedaj za imeno v imenu zelenih, eh, kolegica Hams, eno minuto in trideset. Gospa predsedujoča, spoštovane kolegice in kolege. Samo po sebi se razume, da moramo japonski v tem položaju, kolikor se le da in z vsemi sredstvi, ki jih imamo na voljo, pomagati. To je država, ki jo je prizadela strahotna katastrofa in ta država potrebuje vso našo pomoč. Občutek pa imam, da je Neverjetno, kako hitro hvalimo junake na japonskem. Očitno nam ni jasno, da tisti, ki jih imenujemo junaki, bolje vedo kot kdorkoli drug, da tvegajo svoje življenje. Sedaj se številni v Fukushimi bojijo, borijo proti ognju, ampak vedo, da jih bo kmalo doletela huda nesreča. Nobena država na svetu ne ve, kaj pomeni jedrska nesreča tako dobro kot Japonska, kajti vsak otrok na Japonskem dobro ve, kakšne so bile posledice jedrskih eh, bomb eh, druge svetovne vojne. To nam mora biti povsem jasno sedaj, ko govorimo o Japonski. Strahotno je to, kar se dogaja na japonskem, še strahotnejše pa je to, kar jih bo še doletelo in to ni nikomor tako jasno kot japoncem. Morda bi o tem, kaj videli tudi japonci, ne, oprostite, eh, ukrajinci, ki, katerih eh, del države je bil posem opustošen pred 25 leti. Danes v evropski razpravi gre za to, da drugače razmišljamo in da se drugače pogovarjamo o posledicah takšnih nesreč. Danes imamo na razpolago tehnologijo, ki bi lahko ušla našemu nadzoru. In takšne nesreče lahko uničijo sedanjost, lahko pa uničijo tudi prihodnost vseh, ki živijo na teh ozemljih, pa tudi tistih, ki živijo dlje. Mislim, da ni dovolj, da govorimo o stresnem testu, gospod Oettinger. Mislim, da moramo o tem govoriti še odkriteje. Že pogosto smo v Evropi doživeli položaj, ko smo bili zelo blizu nesrečam, Sivo v Franciji, Felixburg v Nemčiji, Kosloduj v Bolgariji, pač na Mačarskem. V Nemčiji je prišlo do vodikove eksplozije, težave so bile tudi na švedskem, v Nemčiji in v Franciji. In to so samo najbolj očitne nesreče iz povsem jasnih razlogov skoraj da je teh, eh, pri teh nesrečah prišlo do taljenja sredic. Zagotoviti moramo, da preprečimo takšne nesreče. Kar se tiče stresnih testov, mislim, da so ti pomembni oziroma relevantni samo, če vodijo k temu, da izdelamo načrt, katere objekte bomo opustili oziroma da to vodi k temu, da to tehnologijo enostavno opustimo. Če pa te testi vozi, vodijo k temu, da v Evropi takšnih eh, situacij, kot, se, kot so jo doživljala Japonska, nikoli več ne moramo doživeti, potem uh, se mi zdijo te testi slabi. Uh, Mislim, da upravljavci jedrskih elektrarem ne morajo določati teh testov, zato je zelo pomembno, kdo jih izvaja in kdo jih ocenjuje. Prepogosto je bilo dosedaj tako, da so nam prikrivali težave evropskih elektrarn. Mohovce, in tako naprej so se dogajali, oziroma tam so se dogajale nesreče in še marsikje drugot in Euratom nam je prikrival nevarnosti vseh teh objektov. Hvala lepa. Prosim vas, da se držite do delenega časa v imenu Združene levice, uh, gospa Debrun, eno minuto. Rada bi izrazila svoje sočutje ljudem, ki doživljajo tragedijo na japonskem. Tragedija se nadaljuje in moramo narediti vse, kar je v naših močeh, da japonskemu narodu pomagamo. Kaj se pa moramo iz tega naučiti v Evropi? Vprašanje jedrske varnosti je prav gotovo sedaj visoko na dnevnem redu, še zlasti v povezavi z stresnimi testi, ki ne bi jih izvedli na jedrskih elektrarnah v Evropi. Glede na to, kar se je zgodilo na japonskem, lahko pričakujemo velike implikacije na energetsko politiko Evropske unije. Uh, premik, makniti se moramo v smer eh, Evrope brez jedrskih elektrarn, potrebujemo moratori in potrebujemo ogromne investicije v energetiko, ki naj bo eh, v trajnostna in obnovljiva. Potrebujemo eh, revizijo regulatornega sistema jedrske varnosti. Najlepše hvala in sedaj dajem besedo gospodu Proveri za minuto in 30. Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Tudi sam bi rad izrazil svojo solidarnost in občudovanje za. Uh, ponos, kohezijo in moč duha japonskega ljudstva, ki se eh, srečuje z katastrofo, ki je na svetu zelo redka. Ja, ljudstvo na japonskem se obnaša tako, da nam je lahko vsem za zgled. Iz tega pa se lahko naučimo, da moramo okrepiti evropski eh, sistem civilne zaščite z, in eh, da temu namenimo več eh, kadrov in finančnih sredstev za pravočasno ukrepanje v primeru katastrofe. Če razpravljamo sedaj o tej eh, tematiki samo zaradi tega, kar se je zgodilo na japonskem, je to neustrezno. Potrebujemo znanstveni pristop in zato je zelo smiselno, da okrepimo eh, varnostne ukrepe za obstoječe jedrske energije in da razgradimo tiste, ki so zastarele in nevarne. Pri tem pa. Eh, moramo biti previdni in pragmatični. E, če se spomnimo, v e, blizu Fukushime se je zrušil jez in zaradi tega še vedno ne pomeni, da bomo podrli vse jezove in da ne bomo gradili novih. Torej, budimo previdni in odprti v prihodnost. Hvala lepa in sedaj neodvisen poslanec, e, gospod Golniš, dve minuti. Uh, gospa predsedujoča ta grozna katastrofa ki se je zgodila na severovzhodu japonske vsekakor spodbuja sočutje vseh evropejcev poleg tega pa moramo seveda sodelovati tudi pri pomoči, kajti situacija je po moje še daleč od tega, da bi bila stabilna. To je eh, dežela, ki jo lahko občudujemo zaradi njenega poguma in moči. Japonska se zaveda svojih eh, obveznosti, ampak birokracija ima svoje učinke kot posod in ta birokracija lahko paralizira pobude. In zato eh, je najučinkovitejša pomoč tista, ki pride po morju in seveda moramo tudi eh, podariti, da so potrebne platforme eh, dovolj blizu in seveda ni situacija stabilna. Veliko eh, ljudi še skrb, trpi zaradi mraza in lakote in česa se lahko naučimo od te tragedije. Menimo, da so te lekcije naslednje. Prvič, najhu, najhujše se vedno zgodi, vedno se zgodi najhujše. Titanik je bil zgrajen kot eh, ladja, ki se ne more potopiti, ampak se je vseeno potopila. In eh, v resnici eh, se je ta ladja potopila že na prvi poti, kajti niso predvideli eh, vseh možnih okoliščinih. Torej, vedno pride do najhujšega. In, eh, Potres in tsunami, to je najhujša hipoteza, ampak potem so bili še eh, drugi potresi in lahko bodo še drugi potresi tudi v Kaliforniji, tudi v Italiji, tudi na Karibih lahko pride do potresov in zato moramo eh, predvideti, kaj bomo naredili. Civilna zaščita je tu tista, ki je najpomembnejša. Drugič, ne smemo Eh, popustiti paniki. Ne, ne smemo zahtevati, da se odpovemo jedrski energiji zaradi nevarnosti in istočasno govoriti, da se moramo odpovedati fosilni energiji zaradi CO2. -ja. Skratka, moramo se odločiti. Hvala lepa in sedaj dajem besedo drugim, ja, ki so se javili za besedo. Sprva poslanka Kalnjete, dve minuti. Hvala lepa za besedo, gospa predsedujoča. Tragedija, ki se dogaja na japonskem, je zares grozna. Izražam svoje najglobje sočutje eh, žrtvam tragedije in njihovim družinam. V teh težkih časih eh, pa se moramo vendarle naučiti nekaj iz trže japonskega naroda. Eh, ogromno rekonstrukcije obnove je bo potrebno na prizadetih območjih in to vključuje tudi mednarodne investicije. Zaradi tega 25. Eh, maja, ko bomo imeli vrh EU-Japonska, eh, pozivam, da eh, sprej, začnemo pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu med Evropsko unijo in Japonsko. Ta mora zagotoviti pošten dostop do trga vsem vključenim eh, na področju eh, storitev, blaga in kmetijskih izdelkov. Eh, ta sporazum mm, lahko pripomore k odpiranju Japonske. Nesreča, ki jo je povzročil tsunami v jedrski elektrarni Fukushima je uh, zaskrbljujoča za cel svet. In, uh, Pozdraviti moramo napore eh, herojev, ki se še zdaj trudijo, da bi situacijo stabilizirali. Situacija eh, je prinesla izredne eh, izkušnje in eh, to so izkušnje za cel svet. Zaradi eh, te nesreče bo prav gotovo prišlo do izboljšanja eh, standardov jedrske varnosti. In v zaključku naj še enkrat povem, da Evropska unija mora narediti vse, kar lahko, da eh, pomaga enemu svojih najbližjih partneric in to je Japonska. Hvala za pozornost. Hvala lepa in sedaj dajem besedo eh, kolegici Čilder za minuto in 30. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Pred enajstimi dnevi je Japonsko doletela huda nesreča in dve stvari tukaj presenetita. Japonci so se hitro odzvali in enote za pomoč so takoj začele pomagati, ljudje pa so pokazali izredno trdoživost in odpornost in eh, vsi so postali vzgled za takšne nesreče. Tu pa je še neko, še nekaj. In to je mnogo težje. Japonska se bo gotovo hitro učila iz takšnih dogodkov, ampak tudi Evropa se mora iz tega kaj naučiti. Nujno moramo zagotoviti varnost eh, evropskih jedrskih elektraren in pozdravljam načrte za stresne teste. Mislim, da moramo uvesti skupna pravila, kar se tiče varnosti jedrskih elektraren in kar se tiče odstranjevanja hodonevarnega elektrarna. Eh, hudo nevarnih jedrskih odpadkov. Zadnje zbiranje takšnih odpadkov je velika tema v Veliki Britaniji. In a, eh, takšne objekte imamo tudi o, eh, v mojem volivnem okrožju. Poleg tega pa je treba zagotoviti tudi varno gradno jedrskih elektraren in tudi na tem področju moramo zagotoviti skupna pravila. Evropa potrebuje gotovo zagotavljanje energije, zato moramo seveda nujno izboljšati tudi učinkovito rabo energije. Hvala lepa. E Hvala lepa za minuto in 30. Eh, dajem besedo gospodu Van Balenu. Uh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Strinjam se s svojimi kolegi iz eh, delegacije za sodelovanje za Japonsko izražam svoje spoštovanje Japoncev in pa izražam jim tudi svoje globoko sožalje. Naučiti pa se moramo tudi veliko iz takšne nesreče, kajti takšne jedrske nesreče bi morale imeti oziroma imajo tudi mednarodno razsežnost. Mislim, da smo, da je bilo premalo odziva se strani Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Evropa ima sporazum za svobodno trgovino za Japonsko in mislim, da a, moramo s tem nujno nadaljevati. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Piotrovski, eno minuto. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovanje gospe in gospodje. Sem član eh, delegacije za sodelovanje z Japonsko in eh, tudi sam izražam eh, solidarnost japonskemu prebivalstvu s pričo te hude nesreče, ki jih je doletela. Na tisoče ljudi je bilo ubitih in 16 tisoč ljudi še pogrešajo. Te številke se vsak dan spreminjajo. Potres in tsunami sta um, povzročila hudo, hudo nesrečo in stroške te nesreče so neverjetno visoki. Japonska je, se, ni obrnila na Evropsko unijo za pomoč, pa vendarle ne smemo uh, ostati neaktivni. Naša največja pozornost zahteva jedrska nesreča oziroma. Uh, nesreča jedrske elektrarne, ki bi bila lahko primerljiva z nesrečo v Černobilu. In eh, strokovnjaki bi morali obiskati Japonsko in bi se morali posvetovati za japonsko vlado. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa in uh, sedaj uh, gospod Turme, dve minuti. Hvala lepa. Jap japonsko podjetje Toshiba in pa tisti, ki so gradili jedrske elektrirne, so še pred nekaj tedni pisali, da gradijo najvarnejše jedrske elektrarne na svetu. In tako smo bili pripričani, da imamo tudi mi najvarnejše jedrske elektrarne na svetu. Zgodila pa se je zelo huda nesreča na japonskem in to nam mora povedati, da je absurdno, da se borimo proti podnebnim spremembam hkrati pa enačimo jedrske elektrarne z sončno energijo ali pa za veternimi elektrarnami. Mislim, da moramo vse tehnologije gledati celostno in da se moramo zavedati tveganja vsega. Sedaj je trenutek, da položimo na mizo scenarij ki pokaže, da moramo od, doseči 100 odstotne obnovljive vire energije. Smo za test, to da. Ta test mora biti evropski in obvezen. Ko smo imeli težave z bankami, smo, do, smo omogočali izjeme in videli smo, kakšne so bile posledice. Drugo, kar potrebujemo, pa je strokovno znanje. Uradniki Euratoma, naprimer, potem ljudje iz agencije na Dunaju, potem jedrski regulatorji. Vsi omenjeni so pristranski, kajti nacionalni organi ne bodo priznali, da tista varnostna preverjanja izpred nekaj mesecev sedaj niso več pravilna. Ta, te teste morajo opravljati neodvisni strokovnjaki, ne pa ti, ki sem jih naštel, kajti vsi ti so pristranski. Dovolite še eno besedo. Bil bi previden gospod Oettinger pri Eh, oceni, da je gospod eh, Sarkozy največji borec za jedrsko varnost. Sam sem nekoliko bolj previden kot vi. Hvala lepa. Hvala lepa in sedaj kolegica Wills, eno minuto, izvolite. Japan, Na japonskem olada strašna katastrofa, kajti žarčenje se krepi. In znova je povsem jasno eh, postalo, kakšne so nevarnosti jedrske energije. Zato zahtevamo takošno opustitev jedrske energije. Od tega imajo dobičke samo koncerni. Kajti, ko pride do nevarnosti, tveganje morajo prevzeti državljani. Morali bi obvezno uvesti eh, zavarovanje za takšne nesreče in zavarovanje bi moralo pokrivati vse posledice takšnih nesreč in to bi morali imeti v vseh državah člana, članicah. Evropa bi morala izstopiti iz jedrske dobe in morali bi končati obdobje Euratoma. Še vedno milijarde ulagamo v visoko tvegano tehnologijo. Medtem pa imamo zelo varne alternative, kot so naprimer obnovljivi viri energije, ki pa niso zadostno financirani. Hvala lepa. Hvala lepa, poslanec Mauro, dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Napako bi naredili, če bi to razpravo spremenili v nek eh, proces proti tveganjem moderne dobe. Moramo se zavedati, tehnologija in znanost nam omogočajo daljše življenje, eh, življenje v boljših pogojih, življenje eh, z večjim zaupanjem uh, upoštevaje dejstvo, da se, se izboljšale uh, prehrambene uh, verige, da imamo uh, več pravne države, da uh, živimo v svetu, ki se povezuje z prihodnostjo. Znanost in tehnologija zna vse izkoristiti. Seveda ta perspektiva pa se do, seboj nosi tveganja. Ta tveganja pa lahko premostimo, če se znamo skupaj soočiti z problemi, z katerimi uh, se vsak dan sooča uh, mednarodna skupnost. Elmar Brok pravi. Prav, ko pravi, da nismo gospodarji vsega ne moremo eh, se odzvati na vse probleme, ki jih prinaša narava. Ampak ta eh, potres nas uči, da smo z recimo pred sto leti v uh, Mosini imeli več kot tisto, sto tisoč mrtvih pri potresu, ki je bil veliko bolj šibak. Uh, eh, z, za prihodnost moramo vedeti, imamo inštrumente, uh, znanosti in tehnologije, da jih prav uporabimo, pa potrebujemo pravo lepo in dobro politiko, kar pomeni, da se moramo uh, ozreti v prihodnost. Uh, Pri tem pa se moramo uh, zavedati, da vsi potrebujemo razvoj. Danes se od nas zahteva nekaj čisto drugega, da se mobiliziramo tako, da pomagamo narodu, ki je v težavah. Vsi v tej dvorani smo zaskrbljeni, ker. Uh, Govorimo sedaj v tej razpravi o nekih pomislekih in težavah, ki niso na dnevnem redu. Najlepše uh, hvala in uh, sedaj kolegica Sarbo, minuto in 30. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ta kriza, ki smo jo priča na japonske, nas skrbi zlasti v zvezi z varnostjo jedrskih elektrarn po celem svetu. In zato si vsi postavljamo vprašanje, v kolikšni meri so naše eh, nuklearke eh, odporne. Ljudje v moji državi so zaskrbljeni. Eh, glede eh, elektrane v črni vodi. Kaj ti zlasti zato, ker so danes eh, članki v časopisu, ki postavljajo določena vprašanja. In prepričana sem, da ne gre samo za Romunijo, da ni situacija samo v Romuniji takšna. Prepričana sem, da lahko tudi v drugih državah pride do naravnih katastrof, ki lahko ogrozijo jedrske elektrane. Prejšnji teden je Nemčija sprejela odločitev, da bo natančno preočila način proizvodne električne energije. Zato je absolutno potrebno, da ponovno pregledamo sistem eh, proizvodne električne energije posod v Evropski uniji in vse države članice bi morale uvesti zelo stroge eh, sisteme nadzora. In komisija pa mora zagotoviti, da bo direktiva, ki ureja jedrsko varnost, ustrezno uporabljena. Ravno tako naj komisija skupaj s pristojnimi organi v državah članicah eh, pregleda te eh, centrale, te elektrarne in eh, ugotovi, v kakšnem stanju so. In to, kar se dogaja na Japonskem, kaže, da se moramo pripraviti na vse situacije, vključno s katastrofami. Hvala. Hvala lepa, kolega Gara, eno minuto. Merci, madame la présidente. Deux mots sur le Japon. Najlepša hvala, gospa predsednica. E, dve besedi o japonski. Vse je treba narediti, da olajšamo trpljenje Japoncev in da pokažemo svojo e, sožalje in pa solidarnost. Drugič, e, dvema katastrofoma, naravnima katastrofoma se pridružuje katastrofa, ki eh, je, je eh, vzrok človek. In zato moramo stvari spremeniti. Spremeniti moramo paradigme. Tu sta dve glavni vprašanji, kaj moramo spremeniti in drugič, kaj lahko spremenimo, zlasti na področju eh, proizvodne električne energije. E, res, res, Recimo, da bi bili eh, brez eh, fosilnih energij in jedrskih energij, bi zelo hitro začeli razmišljati o obnovljivih virih energija. In od Evropske unije pričakujemo, da bo ponovno opredelila svojo strategijo na tem področju in zato je treba vizijo, ravno tako je treba železno eh, voljo in natančen terminski plan. Hvala. Hvala lepa. Poslanka Ekut, eno minuto. Poslanec. Um, mijnheer oettinger ik wil u allereerst feliciteren met uw begin. Najprej bi gospodu komisarju čestital za začetek. Odzvali ste se zelo hitro, sedaj pa ste zašli v slepo ulico, ampak eh, mislim, da morate sedaj dokazati to, kar ste omenili prejšnji teden. Sedaj se je treba pogovarjati o prihodnosti Evrope brez jedrske energije. To ste najprej omenili, potem pa tega niste več omenjali. Znanstvene študije vedno znova rečejo, da lahko dosežemo naše energetske cilje tudi brez jedrske energije. Potrebujemo pa politično odločitev o tem, ali bomo imeli jedrsko energijo ali ne. Tisti, ki si prizadevajo za jedrsko energijo, pa morajo najprej dokazati, da je varna. Sedaj pa še nekaj besed o stresnih testih. Kako bomo določili merila, kako bomo zagotovili, da bodo tisti, ki bodo to izvajali, neodvisni? Naslednja kolegica Kolarska Bubinska, izvolite. Pani predsednica, pani komisarzu, vseh nas zelo globoko. Hvala lepa, a, gospod komisar, gospe kolegice in kolegi. Vsi smo zelo žalostni spričo tega, kar se je zgodilo na japonskem in izražamo spoštovanje delavcem, ki tvegajo svoje življenje za to, da bi prišli posledice cunamija in pa jedrske nesreče. To, kar se je zgodilo na japonskem, je sprožilo tudi živahno razpravo v Evropi, namreč kaj bomo storili za lasno energijo na japonskem. Pred kratkim smo sprejeli strategijo za energijo v Evropski uniji in sicer za obdobje do leta 2020. Ta strategija pa je sedaj videti pod vprašajem. V strategiji smo zapisali, da bi moralo jedrsko energijo spremljati zelo jasni um, varnostni pogoji predstavlja pa jedrska energija določen delež energetske mišljenice v državah članicah. Sedaj pa imam občutek, da bi morali iti v smeri okrepitve tega, kar želimo povedati v poročilu. Želimo si globlje evropsko sodelovanje za energijo. Okrepiti moramo evropsko energetsko skupnost. Iti moramo v smeri Evropske energetske skupnosti in skupnega energetskega trga. Zagotoviti moramo, da je jedrska politika evropska. Stresni test ne bi smel potekati na prostovoljni podlagi. Moral, biti, moral bi biti del naše skupne politike za jedrsko energijo. Poleg tega mislim tudi, da bi morali podpirati nove tehnologije na tem področju. Evropska strategija temelji na diverzifikaciji in decentralizaciji, zato bi morali podpirati majhne jedrske reaktorje. Ti so cenejši, so bolj sodobni in eh, lahko jih na enostavnejši način eh, preverimo, kar se tiče varnosti in to bi bilo bolj sprejemljivo za naše državljane. Hvala lepa. Gospod Balčitis, naslednji govornik ima minuto. Japonija. Hvala lepa, gospod eh, predsedojoče. Japonsko je pretresla naravna katastrofa, kakršne ne poznamo. In eh, evropejci izražamo svojo solidarnost do Japoncev, ravno tako eh, zbiramo sredstva za pomoč. Še vedno pa se spomnimo, Eh, Černobilske katastrofe, posledice le te še vedno čutimo danes, ko je od takrat poteklo že 30 let. Ta katastrofa pa eh, mora povzročiti to, da se bomo začeli ponovno spraševati o varnosti eh, jedrsk, jedrske energije. Eh, moramo analizirati vse dogodke, zlasti zato, ker že imamo izkušnje iz časa Černobila in eh, treba je sprejeti ustrezne ukrepe, tako da povečamo jedrsko varnost po celi Evropski uniji. Najlepša hvala. Gospod Davis je naslednji eno minuto. No, veliko govorimo o podnebnih spremembah, ampak sedaj. Eh, sem prepričan, da jedrska energija lahko igra svojo vlogo in eh, da lahko se z njo borimo proti spremembam eh, podnebja. To je veljalo pred to nesrečo. Ampak sedaj imamo tudi določene težave z trenutno veljavno zakonodajo, ampak živimo v svetu, kjer je polno nevarnosti. Eh, kemične tovarne so posod, vsa eh, mesta predstavljajo tudi nevarnosti, vendar pa te nevarnosti, ta tveganja obladujemo in z njimi živimo. V desetletjih smo imeli grozne nesreče eh, na železnici, ampak nismo zaprli železnic zaradi tega. Učimo se, sprejemamo ukrepe in izboljšujemo varnost in to moramo narediti tudi z jedrsko energijo. Spoštovani če mislimo resno z našimi podnebnimi cilji potem bo jedrska energija ostala del naše energetske mešanice zato naši pogovori ne smejo biti ideološki ampak potrebujemo najprej odgovore na številna vprašanja kot recimo kaj je bil osnovni vzrok za nesrečo in kako bi jo bilo možno preprečiti je sistem odgovornosti izvajanja in nadzora popustil je bila varnostna kultura v eni od elektrarn slaba kako bi bilo možno bolj varno shraniti izrabljeno jedrsko gorivo je bil regulatorni organ prešibek da bi pravočasno ukrepal in tako naprej. potrebujemo odgovore na ta vprašanja potem pa bomo lahko odgovorno politično ukrepali in kaj pomeni to odgovorno politično ukrepanje? doseči moramo družbeni dogovor o sprejemljivih tehnologijah med drugim o vlogi jedrskih elektrarn poskrbeti moramo za izvajanje načela varnost je na prvem mestu oblikovati moramo zakonodajni okvir ki bo zagotavljal ustrezne finančne in človeške vire za varno obratovanje kompleksnih tehnologij omogočiti moramo razvoj odlične in neodvisne jedrske stroke njeno kontinuirano izobraževanje in prenos znanja starejših na mlajše generacije oceniti moramo usposobljenost in neodvisnost regulatornih organov ki igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju varnostne kulture in poskrbeti moramo za varno odlaganje visoko radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva. in nazadnje naj spregovorim še o skupnih kriterijih varnosti. danes se vsi strinjamo da jih res potrebujemo ampak spomnite se na leto dva tisoč devet ko smo obravnavali direktivo o jedrski varnosti že takrat je evropski parlament potrdil skupne evropske kriterije ki jih žal svet ni potrdil in takrat se je pokazalo pravilno delovanje evropskega parlamenta zato mislim da je skrajni čas da evropski parlament dobi več pristojnosti na področju jedrske energetike in da bi morali doseči nek medinstitucionalni sporazum sporazum da bi imeli pristojnost soodločanja. gospod liberadski je na mojem seznamu pa ga ne vidim tukaj. v tem primeru pa dajem takoj besedo gospe gal pelcz prosim lepo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej mi dovolite, da izrazim svoje sožalje in sočutje ljudem na japonskem. Ravno tako želim izraziti spoštovanje do njihovega pogumnega vedenja. Zlasti eh, veljajo moje besede tistim, ki se borijo za zmanjšanje posledic trenutne katastrofe. To državo je zadela nesreča. Zato je potrebna pomoč Evropske unije in vesela sem, da se je komisija hitro odzvala. Vesela sem, da je eh, komisar tudi povdaril. da bo Evropska unija se vključila v pomoč tem pol milijona ljudi, ki so ostali brez strehe. Vendar pa je treba narediti kaj tudi za preprečitev takih nesreč in moramo tudi pomagati Japoncem, da bodo začeli ponovno normalno živeti. Take katastrofe pa ne smemo uporabljati kot argument proti jedrski energiji. Ne, nasprotno. Jedrski načrti morajo biti narejeni v skladu z najbolj strogimi kriteriji in morajo biti pod stalnim nadzorom. Zato moramo organizirati široko posvetovanje na evropski ravni in zato podpiram eh, predlog, da se sprejme smernice na ravni komisije in eh, take smernice bi omogočile usklajeno delovanje na evropski ravni za varnost in to bi tudi jamčilo uh, Eh, varno proizvodno energije v prihodnje. Japonci eh, so se odzvali na način, ki je lahko navdih nam vsem. Hvala lepa, eh, Edith Herzog. Najlepša hvala, gospod predsedojoči, gospod komisar, članice in člani. Danes smo vsi Japonci. Vsaj malo. Tudi, ko se soočamo z naravnimi katastrofami, pa moramo videti tudi človeške obraze, ko govorimo o jedrski varnosti. Načrtovanje, eh, delovanje in pa razgradna jedrskih elektran je nekaj, kar izvajajo ljudje. In sedaj se preverja eh, človeško znanje. Stresi so zelo pomemben korak za napredek. Moramo se pripraviti za nepredvidene dogodke v prihodnje. In gospod eh, komisar, eh, dobro ste se odzvali v primeru Fukushime, vendar pa moramo vključiti tudi strokovnjake in druge eh, delavce, kajti moramo uporabiti njihovo znanje in izkušnje na tem področju. Vendar pa potrebujemo takšno znanje, E, kajti to je jamstvo za jedrsko varnost. In naj vas upozorim še na eno dejstvo, to, kar je povedala Marike Hercog. Raziskave in razvoj morajo prinesti boljše odgovore na vprašanje, kako ravnati z jedrskimi odpadki. Eh, hvala. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Sedaj imamo postopek catch the eye. Imam manjši problem. Na seznamu imam približno 15 ljudi, imam pa 5 minut. Šest uh, govornikov bom sprejel in enakomerno porazdelil uh, te govornike med naše uh, politične skupine. Gospod Ribik. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rad bi se zahvalil gospodu komisarju Ötteringu, kajti ravnal je zelo odgovorno. Mislim, da bi morali razumet, eh, razmisliti o tem, ali ne bi zagotovili, da bodo varnostni standardi zavezujoči in da bi novi evropski regulator imel možnost, da takoj zapove ustavitev delovanja nekega objekta oziroma nekega reaktorja, če standardi ne bi bili spoštovani. Varnost mora biti v spredju. Treba je zagotoviti tudi pravilno odstranjevanje jedrskih odpadkov. To je zelo vroča tema in v tem trenutku mora Evropa izdelati pregled in vključiti najnovejše standarde za to, da ne bi ogrožali zdravja evropskega prebivalstva. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Rubek. Gospod Martin. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Seveda pozdravljam hitro pomoč, ki ste jo zagotovili Japoncem v tem času. Ravno tako se strinjam z vsemi, ki so izrazili svoje sožalje in sočutje. Vendar pa moram vseeno nekaj reči v zvezi so solidarnosti, kajti to bo ne, eh, nekoliko drugače videno, ko beremo eh, časopise. Špan, Eh, eh, eh, nizozemska vlada je opozorila vse delavce, naj bodo previdni, ko pridejo kontejnerji. Potem so tudi druge vlade zahtevale podobne previdnostne ukrepe v zvezi z uvozom z japonske vključno, japonske vključno z avtomobili. Včasih Eh, je to blago odpotovalo iz Japonske tri mesece pred eh, eh, potresom in to ni ravno solidarnost. In naj svet in komisija govorita z državami članicami in jim rečemo, če eh, res hočete biti solidarni, ne eh, strašite ljudi po nepotrebnem. Presenečena sem, da je komisar tako optimističen v zvezi z situacijo v Fukushimi. Jedrski strokovnjaki že mesece govorijo o tem, ampak še vedno smo priča sevanju iz eh, te eh, e, elektrarne in eh, Povečane eh, ravni so bile, eh, da ne tudi v vodi, ampak imamo vprašanje v zvezi z stres testi. Ali sploh želimo sprejeti vedno več eh, tveganja, ki ga predstavljajo jedrske elektrane v tem svetu, ko imamo vedno več naravnih katastrof in ko imamo ek, ekstremne vremenske pojave. Varnost jedrskih reaktorjev pa ne more biti zagotovljena v celoti v primeru tako velikih katastrof pa ne glede na to, ali gre eh, za več eh, eh, prekinitev, recimo prekinjene so lahko električna dobava, dobava vode, komunikacije, včasih je nemogoč tudi fizični dostop do takih elektran. In vprašanje je, ali dejansko hočemo sprejeti tako tveganje, če imamo na razpolago alternative. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod Ferrera. Hvala lepa, gospod predsedojoči mislim, da moramo, sprej, eh, moramo izraziti svojo solidarnost in sožalje do žrtev te katastrofe. Ne moremo niti natančno oceniti, kako huda je ta katastrofa. Cela vrsta dejavnikov je eh, bila prisotna, na te dejavnike prej nismo niti pomislili, vendar pa so povzročili oziroma poslašali to katastrofo. In To kaže na to, da se to lahko zgodi tudi kje druge. Zato se moramo česa naučiti od tega, kar se je zgodilo v Fukushimi. Več varnostnih ukrepov je treba prevideti pri eh, zgradni jedrskih elektran, zlasti eh, pri hladilnih sistemih. Moramo oceniti delojoče eh, elektrane in videti, v kolišni meri so sposobne preživeti potrese oziroma tsunamije. Potrebujemo pa tudi družbeno razpravo o jedrski energiji, upoštevajoč vse nevarnosti in vse pogoje, ki so potrebne za zagotovitev varnosti. Ljudje morajo biti natančno obveščeni o tveganih, o nevarnostih, virih, o tem, kako lahko vplivajo drugi viri energije. Gospod Rosi, hvala lepa. Grazie, hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Sprva izražam solidarnost eh, prizadetemu narodu na Japonskem. Prišlo je do potresa in taki potresi se dogajajo stalno na tem območju. Gre za uh, tehnološko zastarelo um, elektrarno in o tem moramo razmišljati, ko govorimo o energetskem programu v Evropi. Potrebujemo skupen dogovor o varnosti obstoječih eh, eh, nuklearnih in drugih, ki jih bomo šele zgradili. Prav gotovo pa eh, bo zaradi tega prišlo do finančne krize na japonskem. S tem se bo japonsko gospodarstvo upočasnilo, to pa bo imelo uh, posledice tudi za najbolj. Uh, eh, z Japonsko povezane države. Ne smemo pozabiti, da je bila vlada na Japonskem že pred eh, nesrečo zelo šipka in pričakujemo eh, lahko še zaostritev situacije. Dent. Najprej bi rada izrazila svoje sožalje vsem, ki so bili prizadeti. Na Japonskem se je zgodila tragična nesreča. Evropa se je relativno hitro in enotno odzvala, pa vendarle naj zagovornike jedrske energije spomnim, da nimamo enotnih varnostnih standardov. Imeli smo Černobil imamo Fukushimo. Čas je, da zagovorniki jedrske energije ugotovijo, da je zaščita zdravja in življenja ljudi na prvem mestu. Zagotoviti moramo to, da Evropska unija v celoti izstopi iz jedrske dobe in da se osredotoča na obnovljive vire energije. Hvala. In zadnji govornik eh, je gospod Meseroš japánban a földrengést követő cunami volt a közvetlen kiváltó oka az atom. Najlepša hvala. Na japonskem eh, se je zgodil potres in cunami. Potem je pa prišlo do jedrske katastrofe in to je, priš, eh, to je povzročilo varnostno vprašanje tako za ljudi, kakor za eh, strokovnjake. Odločili smo se za stres teste, zato ker morajo imeti zelo eh, poglobljeno razpravo, da bomo lahko sprejemali racionalne odločitve o prihodnosti jedrske energije. Vedeti pa moramo, da se bodo ljudje v prihodnje bolj bali jedrske energije, zato moramo zagotoviti objektivne informacije, jasne informacije za javnost in moramo povečati varnostne ukrepe. Naj podarim še nekaj. Vremenski pogoji so povsem drugačni v Evropi. V Evropi ni nevarnosti cunamija in tudi eh, potresi tako velike moči so redki. Zato ne moremo istih zaključkov eh, oblikovati za Evropo kot eh, za Japonsko. Jedrska energija je lahko del naše energetske mešanice v prihodne in izražam sočutje našim prijateljem na Japonskem. Gospod Oettinger ima sedaj besedo. Izvolite. Spoštovani gospod predsedajoči, spoštovane gospe poslanke in gospodje poslanci. Pozorno sem prisluhnil vašim prispevkom. Zahvaljujem se vam za vašo visoko strokovnost in pa hvala tudi za izraženo sožalje. Ponudili smo pomoč in Tudi sami ste izrazili, da Evropa mora pomagati in temu nimam nič dodati. To ustreza tudi temu, kar sta dajala komisija in svet. Nasplošno pa ste govorili tudi o zaščiti pred naravnimi nesrečami. Pomislimo na Haiti, pomislimo na Pakistan. Pomislimo na to, da se žijo. V sporočilu komisije je zapisano, da je treba zaščito pred naravnimi nesrečami ukrepiti. Potrebujemo tesno sodelovanje v okviru postopkov za odziv na naravne nesreče. Potrebujemo ustrezne, ustrezna finančna sredstva in pa potrebujemo evropsko koordinacijo. Gospa Georgijeva bo nedvomno predstavila ustrezne predloge svetu in parlamentu. Kar pa se tiče energetske politike v Evropi in pa kar se tiče tega, kar se bomo naučili na japonskem, mislim, da moramo najprej pogledati dejstva in realnost. Vzemimo nemško vlado. Nemška vlada je predlagala precejšnje spremembe. Do sedaj je bilo ukinjenih oziroma ustavljenih eh, sedem eh, jedrskih elektraren. Kaj to pomeni? Po mojem mnenju bi morali preveriti, kakšen je položaj. Pred nekaj leti se je Evropski parlament posebej jasno zauzel za ohranjanje eh, jedrske energije in eh, za jedrsko energijo kot eh, del energetske mešanice. Sedaj pa spreminjamo svoje mnenje. Imamo tudi direktivo o jedrski varnosti, ki je bila sprejeta pred dvemi leti in to besedilo sem si natančno pogledal. Tukaj je govora o organih, ki jih je treba uvesti, tukaj je govora o informacijah, ki se morajo zagotavljati. Dejstvo pa je, da tukaj skoraj da ni konkretnih določil, kar se tiče tehnike izgradnje. Vse skupaj je zelo splošno. To pomeni, če parlament danes predlaga da naj se evropska zakonodaja razširi, potem sem pripravljen ponoviti to, kar sem že dejal. Ne, pričako, ne smemo pričakovati poročil držav članic šele leta 2014. Potrebno bi bilo to, da to direktivo do julija tega leta prenesete v nacionalno zakonodajo. Poleg tega ga bomo spoštovali tudi to, kar smo se naučili na japonske. Upoštevali bomo tudi posledice stresnih testov, potem pa bo komisija že v naslednjem letu predlagala novo zakonodajo na področju, energetske, eh, na področju jedrske varnosti in o tem se bomo potem pogovarjali. Želim se dosledno opirati na to, kakšne pristojnosti imam. Nekatere nacionalne vlade so me kritizirale, kajti nekatere države so želele iti dlje in so zahtevale od mene reakcije. To, da sem sredi kritike iz različnih strani, oziroma prisluhnil bom eh, kritike z leve in desne, z vseh smeri in potem se bom odločil. V naslednjih desetih letih bodo številne jedrske elektrarne ukinjene, nekatere bodo pa še delale. Zato je v mojem interesu, da za tiste elektrarne, jedrske elektrarne, ki bodo še naprej obratovale, zagotovimo varnostne standarde in pa tudi merila. Sedaj izhajam iz tega, da se bodo v Evropi gradile nove jedrske elektrarne, kajti to je v skladu z pristojnostmi držav članic. Junija pričakujemo referendum v Italiji in videti moramo, kakšen bo rezultat. O nobeni državi, kjer sedaj so jedrske elektrarne, ni prišlo do odločitve, da bi jedrske elektrarne odpravili. Nemčija je velika izjema. Gre za Evropo, s tem se strinjamo. Tukaj pa je še svetovna razsežnost. Seveda je naš interes ta, da bomo še dolga desetletja na svetu imeli jedrske elektrarne. Potrebujemo pa najviše standarde, ne samo v Evropi, ampak tudi na celotnem svetu. Prizadevam si za to, da bi bil strokoven gospod Turmes. Dejali ste, da gospodu Sarkoziju ne smem zaupati. Jaz pa vam povem, da sem vesel, da si Sarkozy prizadeva za to, da bi to temo uvrstili na dnevni red srečanja G20. Kaj ti, tudi američani in drugi načrtujajo nove jedrske elektrarne. Zato moramo to obravnavati. Mislim, da moramo ponovno oceni, oceniti tveganja in nujno potrebujemo tudi nove varnostne standarde pa ne glede na to, ali smo za jedrsko energijo ali pa proti, kajti jedrska energija, gospa ne govori v mikrofon, zato tega ne moramo tolmačiti. Kaj ti, komisar nadaljuje, jedrska energija bo ostala delež v energetski mešanici v naslednjih letih. Potem je to vprašanje, kaj bo po letu 2050. Nekateri pravite, da obnovljivih virov energije in teh tehnologij ne podpiramo dovolj. 20 odstotkov obnovljivih eh, virov energije v devetih letih. To pomeni, da bodo ti na področju električne energije zagotavljali 35 odstotkov. In države članice pri tem sodelujejo. V štirih, petih letih bodo obnovljivi viri energije pri proizvodnji električne energije prehiteli jedrsko energijo in pa energijo, ki jo pridobivamo iz eh, premoga. To pomeni, da bodo obnovljivi viri eh, bistveno prispevali k eh, proizvodnji električne energije. In čez nekaj let bomo potem videli, kakšen bo položaj leta 2050. Seveda pa bo prej prišel čas 2030. Eh, in zato je sedaj čas, da razmišljamo o infrastrukturi in pa o zmogljivosti. Sedaj moramo v to ulagati. Leta 2030 gotovo ne bomo ostali samo po 35 odstotkih, eh, ki jih bodo predstavljali obnovljivi viri energije. Gotovo bo ta odstotek že višji, 40 odstotkov ali več. 40 odstotkov plus, temu rečem. Če bo to res, potem ne moremo reči, da premalo financiramo obnovljive vire energije. Kaj ti to pomeni, da bo do obnovljivi viri energije še v naši generaciji postali odločilni v energetski mešanici? gospa ne govori v mikrofon. Gospa Harns, govorim o časovnem načrtu za energijo. Gospa Harns, vi pa govorite o CO2-ju, ampak to ni isto ciljev 2020 nismo znižali. Že vedno ostajamo pri 20 odstotkih in pa pri 30 odstotkih še nam bodo sledili tudi drugi. In parlament, komisija in svet so se k temu zavezali in na tem področju ni prišlo do nikakršnih sprememb. Sedaj pa govorimo o obnovljivih virih energije. In kar se tega tiče, bomo dosegli 40 odstotkov energetska mešanica pa sploh ni več samo stvar držav članic. Države članice so pristojne za 50 odstotkov ali celo več. Podlage so ustvarjene. Države članice so zagotovile finančno in tehnično podlago za to. Sedaj preverjamo možnosti, da bi obnovljive vire energivo dvignili na 100 odstotkov. Ampak v zakonih je zapisano, energetska mešanica je v pristojnosti držav članic. In Lizbonska pogodba za me ni Biblija, ampak je vendarle to podlaga, zakonska podlaga. In Iz tega izhaja, kakšne pristojnosti imajo države članice, ne glede na to, za katero gre. In dovolite še zadnjo točko. Intenzivno sem prisluhnil prispevkom eh, gospoda Davisa in pa gospe Hall. Oba prihajata iz eh, iste države in prihajata iz iste politične skupine, njuni mnenje pa so posem različni. O majhni stranki, v veliki državi, dve posem različni mnenje. Vaša stranka je bila proti jedrski energiji pred volitvami. In ta razkol kaže, kakšne razsižnosti ima ta tema. To je tema, ki zadeva lok lokalno prebivalstvo, pa tudi globalno raven. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Gospod predsedojoči, gospod komisar, gospe in gospodje, obljubljam, da bom kratka. Mislim, da moramo izraziti svoje sožalje in sočutje. Eh, našim prijateljem na japonskem, istočasno pa moramo znati ukrepati, moramo zagotoviti pomoč, moramo jim zagotoviti tisto, kar potrebujejo, jim prisluhniti in biti tam, če nas bodo potrebovali. Ravno tako moramo razmišljati s trezno glavo, ko bomo razmišljali o eh, odločitvah, ki jih moramo sprejeti za v prihodnje. Te odločitve morajo biti ustrezne. Na nas ne smejo pritiskati trenutni dogodki, takrat, ko bomo sprejemali dolgoročne odločitve. Mislim, da se o tem vsi strinjamo, kajti eh, vsi pa se moramo truditi za čim večjo varnost. Ravno tako eh, je naša obveznost eh, natančno obveščati naše državljane, tako da bodo razumeli, zakaj gre, da bodo razumeli, kaj bomo naredili, kdaj bomo kaj naredili in kako bomo to naredili. Druga stvar, ki je zelo pomembna, je ta, da se nekaj naučimo od tega, kar se je zgodilo. Situacijo moramo analizirati in ne smemo tega delati prepočasi. Ne smemo pa prejudicirati ničesar in dajati izjav, ki ne bi veljale čez nekaj časa, čez eh, recimo nekaj tednov ali mesecev. Kar pa zadeva stres teste. Dovolite mi, da rečem le to na podlagi trenutne zakonodaje so ti testi mogoči, vendar pa prostovoljno. Veliko vas je reklo in mislim, da bo tudi svet pripravljen spremeniti eh, trenutno veljavno zakonodajo, vendar pa moramo pripraviti ustrezne predloge, te predloge dati na mizo. Ne v paniki, ampak eh, še vedno hitro. Gospod komisar je omenil tudi eh, energetsko mešanico in pa dejstvo, da je to stvar držav članic. To je suverena odločitev, ki jo spreme vsaka država članica zase. Države članice so tiste, ki se odločajo o eh, virih energije, ki bodo vključeni v energetsko mešanico. Polovica držav članic uporablja tudi jedrsko energijo mi lahko določimo pravila o varnosti, ampak sama izbira in sama odgovornost pa je v rokah država, držav članic. In še nekaj. Zelo sem vesel, da je gospod komisar govoril o poročilo in da rekel, da bi do julija lahko to poročilo bilo pripravljeno. In potem še zadnja stvar, eh, raziskave in razvoj. O tem veliko govorimo tudi v kontekstu strategije Evropa 2020, kaj ti raziskave in razvoj so en vogelnih kamnov teh strategije. Raziskave in razvoj morajo eh, imeti najboljše pogoje znotraj EU, eh, zato moramo še veliko narediti. zagotoviti moramo najbolj okoljo prijazno proizvodno eh, energije s pomočjo raziskav in eh, razvoja in uporabimo znanost za to, da bomo zagotovili varnost ljudem. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolegice in kolege, razprava v tej točki je eh, zaključena. Ob 11.30 jutri bomo glasovali. Naslednja točka na dnevnem redu. Vprašanja za ustni odgovor in sicer gre za vzpostavitev skupnega